tukaj sedaj govorim z mešanimi občutki. Jasno je, da smo vsi Irci z težkim srcem spremljali odhod eh, Združenega kraljestva, glede na naše, našo skupno zgodovino um, in kulturne povezave. No, jaz sem uh, se za kandidaturo za poslanca odločil tudi zato, da bi se lahko tukaj poril za mm, dobre prihodne odnose med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Gospoda Barneja pozivam naj še naprej govori o Združenem kraljestvu kot o partnerju, ne pa kot o konkurentu. In menim, da ni potrebno, da bi moralo biti Združeno kraljestvo kaznovano za to, da bi Evropska unija še naprej napredovala. Gospod Vilimski. Danes uh, Združenega uh, kraljestva prvič ni več uh, med nami. Čestitam jim za novo neodvisnost. Dobro je, da sedaj ne bo več Brusel epicenter odločanja, ampak da bodo od sedaj naprej najpomembnejše politične odločitve sprejemali v Londonu. To vam je lahko všeč ali pa ne, ampak to je bil rezultat demokratičnega procesa. Predolgo so tukaj skušali z triki prisiliti Britance, da ostanejo v Evropski uniji z novimi referendumi in tako naprej, ampak zadnje volitve so jasno pokazale, da je bila odločitev o Brexitu nepovratna. Sedaj pa je od Evropske unije odvisno, kako eh, bo nastopila v novih odnosih z Združenim kraljestvom. Bomo prijateljski, bomo fleksibilni ali pa bomo še naprej maltretirali Britance, zato da bodo uh, rekli ne hvala in bodo raje stopili v čez Atlantsko os. To bo škodilo evropskemu gospodarcu, delovnim mestom. Uh, in zato bi vsem skupaj koristilo, če bi bili v teh pogajanjih prijateljski in pa fleksibilni. Hvala lepa, Žva Ferreira, naslednji. E Hvala lepa. Ko gre za prihodnje odnose med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, je vse skupaj odvisno od teh pogajanj. Na obeh straneh imamo sile privatizacije in liberalizacije storitev, prihaja do socialne deregulacije, prihaja do deregulacije na področju delovnega trga in do agresivnega internacionalizma. Proti temu se moramo boriti. Seveda lahko še naprej sodelujemo z Združenim kraljestvom na področju znanosti, raziskav, izobraževanja in druge vendar pa je treba ob tem spoštovati pravice državljanov, pravice migrantov. Ne smemo razmišljati samo o konkurenčnosti velikega kapitala. To ni spremljivo. Pozorni moramo biti predvsem na pravice državljanov. Evropska unija mora zaščititi uh, interese delavcev, ne samo podjetij. Gospod Murešen, izvolite. Hvala. Hvala, gospa predsedojoča. Spoštovani gospod Barnije, prosim, da nadaljujete s svojim delom. Kot ste ga začeli pred nekaj leti, obdržite enotnost vseh institucij. Kolegice in kolegi, naj vam nekaj povem. Brexit je več let delil družbo v Združenem kraljestvu deluje stranke in tudi politike. Dvoje volitev so potrebovali. V Evropskem parlamentu pa smo izpolnili svojo nalogo, profesionalno smo se lotili svojega dela in zato se zahvaljujem kolegicam in kolegom iz vseh političnih skupin, ki so bili del te združene večine. Kaj moramo zdaj doseči? Najprej moramo poskrbeti za državljane, zagotoviti moramo gotovo za študente, kmete in raziskovalce v zvezi z prihodnim odnosom. Naš cilj mora biti, da bomo imeli čim bolj tesen odnos, vendar instrumenti so jasni. Pravilno, eh, pravila morajo veljati tudi v prihodnjem odnosu. Rezultat mora biti v skladu z današnjim mandatom Evropskega parlamenta. Samo v tem primeru ga bomo na koncu tudi potrdili. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa gospa Insir, socialisti in demokrati, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Brexit je žalostno poglavje. V evropski zgodovini potrebujemo več sodelovanja, ne manj tako bomo okrepili stabilnost in mir na našem kontinentu. Na našem kontinentu so si včasih vojne sledile kar po vrsti, zdaj pa več ne. No, nacionalisti so v Združenem kraljestvu zdaj izpolnili svoje sanje. Mi pa moramo poskrbeti, da bomo imeli v prihodnost obrnjen sporazum, ki bo urejal prihodnje odnose. Rešiti moramo vprašanje na področju trgovine, vendar podpreti moramo naš skupni trg, naš pravni sistem in ne smemo odstopati od eh, ambicioznih ciljev na področju sociale, delovcev, temeljnih svoboščin in okolja. Boris Johnson ne more dobiti vsega, kar si želi. Preveč je že sfižil. Če želi imeti dober sporozum, potem mora spoštovati naše zahteve, ki sem jih pravkar omenila. In mladim v Združenem kraljestvu pravim, nikar ne obupajte, morda se še kdaj vidimo. Pri nas vas eh, vedno čaka lepa prihodnost. Vi, mladi, boste nekoč na oblasti in takrat boste lahko sprejeli drugačno odločitev. Hvala, gospod Infeld, skupina Renew. Izvolite. Hvala, hvala lepa, gospod predsedujoča. Slišali smo veliko o enakih možnostih za vse in o tem, da ne bomo spuščali standardov na področju varnosti živil ali okoljskih standardov. Ampak upam, da bo pogojavska ekipa tako stroga tudi na področju standardov o varstvu podatkov, kajti vidim, da komisija hitro sprejema sklepe o ustreznosti, čeprav ni popolnoma jasno, da lahko vladi Združenega kraljestva zaupamo z našimi podatki. Naprimer, zlorabe pri dostopu do podatkov v našem šengenskem sistemu. Kar zadeva prihodnje odnose, mislim, da ne smemo pozabiti na izvajanje že sprejetih dogovorov, zlasti kar zadeva pravice državljanov. Komisijo pozivam k temu, da poskrbi, da bodo spoštovane pravice 3,5 milijona državljanov EU v Združenem kraljestvu in 1,5 milijona državljanov britanca v EU. Ne samo na papirju, ampak tudi v resnici. Hvala. Hvala lepa. Gospod Buhajt, izvolite. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, vsi, ki ste v plenarni dvorani. Jaz prihajam iz skupine, ki ji očitajo, da širimo neutemeljene strahove in tako naprej. No, mi nismo povedali nič v zvezi s tem, da bo v Združenem kraljestvu prišlo do kaosa na cestah, da bo zmanjkalo zdravil po brexitu in tako naprej. To je prišlo iz politične sredine. No, nekaj vam želim povedati. In sicer težko priznavate demokratično odločitev v Združenem kraljestvu. Sprejmite Združeno kraljestvo kot enakorednega partnerja. Zdaj se nam odpirajo možnosti za nov prostotrgovinski sporozum in to je tudi priložnost za nov začetek, za navezovanje stikov, ne pa da tukaj zagovarjate trd pristop. Naši odnosi na obeh stranih eh, rokava bi lahko zdaj bili boljši. Hvala, gospod Belami. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dobro, vemo, da nas čakajo novi odnosi med EU in Združenim kraljestvom. In to bo odločilo na več področjih. Veliko smo že slišali, ampak jaz eh, želim omeniti temeljno vprašanje ribištva. Ribištvo je bilo v britanski razpravi ključen element, ki je odločal o brexitu. Dan danes eh, lahko izgubimo vse, če bomo ribištvo ločili od globalnih pogajanj z Britanci. Mišel Brnje opravlja izjemno dobro delo in ribištvo je vključeno v pogajalski mandat, zato da poskrbimo, da bomo v pogajalskem mandatu vključili tudi to. Če ne bomo imeli dogovora o ribištvu, potem bodo zadeve res napete na morju, tako z vidika okolja, kot tudi z vidika gospodarstva. Mi pa potrebujemo skupno ribiško politiko, zato da ohranimo različne vrste rib in to je seveda temeljnega pomena za prihodnost naših držav. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa gospa Šaldemoze, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naš cilj mora biti, da bi imeli ambiciozen sporazum med eh, dvema partnerjama in zaveznikoma EU in Združenim kraljestvom. To je jasno, vendar. Obene moramo biti tudi jasni, kar zadeva naše zahteve Britancem. Ne smemo spodkopavati okoljskih standardov ali standardov na področju delovnega prava. Prav tako ne smejo zdaj sprejemati ukrepov na področju državne pomoči, naprimer. Zato mora biti jasno. Konkurenca mora biti poštena in možnosti morajo biti enake za vse. No, tudi v interesu EU je, da dobimo sporazum in uh, ne smemo pustiti čustvom, da prevladajo in da zaradi tega ne bomo dobili sporazuma. In tudi evropski ribiči morajo imeti še vedno dostop do britanskih voda, zato je v interesu nas vseh, da dobimo dober prototrgovinski sporozum. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Rangel, izvolite iz skupine ELS. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Dragi gospod Barnier, izpostaviti želim dva vidika, o katerih eh, še nismo govorili. Prvi vidik je, da moramo rešiti vprašanje varnosti, kar zadeva prihodni odnos med EU in Združenim kraljestvom. Pomislite na teroristične napade. Zagotoviti je treba sodelovanje policijskih sil in varnostnih služb med EU in Združnim kraljestvom. Na tem področju je treba sprejeti dogovor. Prav tako je zelo pomembno, da te vidike sodelovanja razširimo na področje varnosti in zunanje politike. Poglejmo si vprašanje Irana. Ugotovimo lahko, da ima Združeno kraljestvo mnenje, ki je podobno našemu. Zato moramo poskrbeti, da bomo sodelovali tudi na področju organov pregona in tudi zunanje politike. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Aguilera. Hvala, gospod predsedujoča. Gospod Barnier, vi ste bili dober eh, pogajalec in prepričana sem, da nas boste tudi sedaj pripeljali do dobrega dogovora najprej moramo sprejeti dogovor, kako je povedal kolega Lopes Aguilar. Potrebujemo čim prej dogovor. Drugič, moramo zagotoviti, da bo dogovor ambiciozen in da bo dobro zastopal interese prehrambene industrije in gospodarskega sektorja. Eden izmed pomembnih vidikov pogajalskega mandata je tudi ribištvo. Vi ste se ukvarjali s temi temami kot minister za ribištvo v Franciji. Pomembno je skleniti dogovor pred 1. julijem, zato da bomo lahko ustrezno sprejeli dogovor o porazdelitvi kvot in da naš ribiški sektor tukaj ne bo prizadet kot zadnje pa eh, je treba upoštevati mnenje v Španiji, Španije v vsakašnih pogajanjih o Gibraltarju. Hvala. Hvala lepa. Gospod Niedermayer, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej najlepša hvala Mišelu Barnijeju in komisiji za upravljeno delo. Hvala tudi ekipi, ki je pripravila resolucijo. Resolucija je zelo dobra in tudi razprava je bila dobra. Mislim, da smo zdaj slišali že skoraj vse, zato želim sem izpostaviti samo nekatere elemente. Svoboda je vedno povezana z poštenjem in pravičnostjo, to je jasno, in tudi pravice so povezane z obveznostmi. Na teh temeljih je mogoče zgraditi celovit in poglobljen sporozum z Združenim kraljestvom. Lahko bi, ampak verjetnost za to ni velika. Imamo dve omejitvi. Prva omejitev je preveč rdečih linij in druga omejitev je prekratka časovnica. Vendar poskusiti moramo po najboljših močeh in nasloniti se moramo na dve načeli. Prvo načelo je, da se držimo svojih načel. To je pomembno za nas in za naše partnerje. In eh, drugi element je, da je časa malo, zato moramo delovati hitro in prožno, da bomo dosegli čim boljši dogovor za evropske državljane. Hvala, zdaj pa gospod Danielson za socialiste. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Zelo pomembno je, da pogajanja tečejo v skladu z našimi načeli. Pogajati se moramo kot unija, ne smemo se spuščati v dvostranska pogajanja. In Stopnja odprtosti do našega skupnega trga mora biti sorazmerna z stopnjo odprtosti strani Britancev. Prav tako moramo imeti ustrezno podlago na področju pravnih vprašanj in sociale. Promet je takšno vprašanje, na primer. Še naprej moramo zagotoviti, da bo potekal promet in prevoz iz EU v Britanijo in obratno. Če tega ne bo, bo to katastrofa tako za EU kot za Združeno kraljestvo. Po drugi strani pa je treba vedeti, da Združeno kraljestvo ni več članica EU, vendar pa morajo še vedno imeti možnost, da sodelujejo v kabotaži v EU in to mora seveda biti usklajeno z našimi pravili. Hvala lepa, gospod Peters. Iz ELS, izvolite, hvala lepa, kolegice in kolegi. Brexit je dejstvo. Zdaj potrebujemo nov pridružitveni sporozum z Združenim kraljestvom. Britanska vlada želi temu nameniti 8 mesecev, drugače bo prišlo do trdega brexita. Ampak eh, v Belgiji je od tega odvisnih eh, več tisoč delovnih mest. Doseči moramo sporozum, ki bo začel veljati 1. januarja 2021. Vendar ne smemo pozabiti, da imamo samo 8 mesecev časa za to, da končamo pogajanja o pridružitvenem sporazumu in to je skoraj nemogoče, zato potrebujemo prednostne naloge. Prvič, dostop naših ribičev v britanske vode. Drugič, enaki pogoji na področju trgovine, na področju blaga, živil in tekstila. In tretjič, potrebujemo sporazum na področju sodelovanja pri vprašanjih obrambe in pravosodja. In Britanci bodo ostali naši dobri sosedje. Hvala. Hvala lepa, gospod Milan Mon. Želel bi omeniti neko pomembno zadevo v odnosu z Združenega ljudstva Evropska unija. Sicer gre za ribištvo. Treba je omogočiti vzajemen dostop do ribiških voda. To je zelo pomembno, kakor veste, gospod Barnier. Meni se zdi nujno to, da evropski ribiči ohranijo dostop do teritorijalnih voda Združenega kraljestva. Eh, to je vprašanje, ki je pomembno za številne obalne regije. Ne smemo pozabiti na to, da. Eh, Evropska unija predstavlja primarni trg za ribiške izdelke iz Velike Britanije. Interesi so torej tukaj vzajemni. Mislim, da moramo biti ambiciozni pri dogovoru. Ohraniti je treba dostop do britanskih voda. To mora biti predpogoj za sporazum o prosti trgovini. Vesel sem, da resolucija v 24. Eh, odstavku jasno podarja eh, ta vidik. Hvala lepa, zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedajoče. 11 se vas je javilo k besedi. Zdaj zaključujem seznam govornikov. Vendar to pomeni, da boste besedo dobili vsi, najprej Lopes Aguilar. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča gospod Barnier. Po treh letih eh, težkih pogajanj, zato da bi se izognili trdemu brexitu, smo sedaj spet pred eh, izzivom, da v nekaj mesecih sprememo dogovor za Združenem kraljestvu. O tem je treba seveda spoštovati evropske standarde in merila. Velika Britanija nikoli ni bila v Schengenu, nikoli ni bila v evroobmočju. Sedaj pa bodo postali tretja država. Moramo se izogniti mm, grožni, da bi nastale davčne oaze, recimo v Gibraltarju. Predvsem pa je treba zagotoviti to, da bodo v našem sodelovanju ohranjene štiri svoboščine, varstvo podatkov in pa policijsko sodelovanje in sodelovanje med eh, organi kazenskega pregona. Um, nikoli se ne sme ponoviti eh, takšen škandal, kot je bila zloraba podatkov v šengenskem informacijskem sistemu. Treba je predvsem ohraniti svobodno gibanje oseb in blaga. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Michel Barnier, vi ste rekli, da nam časa zmanjkuje. In vemo, da smo tri leta porabili za to, da smo izpogajali pogodbo o izstopu z Združenim kraljestvom, ki je vključovala samo tri ključne točke zdaj pa imamo veliko manj časa za to, da pripravimo prihodne odnose. In res je, potrebujemo enake možnosti za vse in dober odnos. Strinjam se s tem in kolegice in kolegi prav gotovo vedo, da so na Irskem potekale volitve in na Irskem bomo dobili novo vlado in upajmo, da bo vlada hitro začela z delom, kaj ti čaka nas res veliko dela. Upam, da bodo lahko nadaljevali delo gospoda Varadkarja in drugih visokih predstavnikov irske vlade, kajti oni so z Evropsko unijo dobro sodelovali, pripravili so dober sporozum, tudi irski protokol. Deset mesecev je zelo malo, Evropski parlament vas bo tesno spremljal, David McAllister je predsednik naše delovne skupine in skupaj moramo delati na tem, da bomo imeli skupno mnenje. Hvala, gospod Wallace, izvolite. Včasih ko pridem sem, se sprašujem, ali živim na istem planetu kot vsi ostali. Nekdo je rekel, da ne smemo pustiti, da bo Združeno kraljestvo postalo davčna oaza. Dajte no, podsaharska Afrika izgubi trikrat toliko v kapitalu, kot dobi v pomoči naložbah in posojilih. Nezakonito in zakonito veliko tega denarja gre skozi banke v Sitiju v Londonu. To je davčna oaza in sodeluje z mrežo drugih davčnih oaz. Ne razumem, kako vi razmišljate. Poštene trgovinske prakse. Govorite o prednostih proste trgovine, ampak bodimo pošteni. Nelojalne trgovinske prakse ubijajo kmete in domorodna ljudstva, ki živijo posod po svetu. Kdaj se bo to nehalo? Brexit bi morali izkoristiti za to, da preidemo na sistem, ko bo kapital upet v lokalno skupnost, ne pa da se premika po vsem planetu in spodkopava življenja ljudi. Hvala. Hvala lepa. Naslednji. Hvala. Mislim, da potrebujemo jasno partnerstvo z Združenim kraljestvom. In to partnerstvo pomeni, da bomo morali zelo podrobno določiti obrise prihodnih odnosov, naprimer zaščita podatkov, inovacij, evropske norme in tako naprej. Ampak predvsem moramo upoštevati tudi to, da moramo imeti partnerstvo, ki bo vključevalo druge razsežnosti, naprimer varnost, obramba, zaščita pravic evropejcev, ki živijo v Združenem kraljestvu in Morda bi lahko poskrbeli tudi za to, da bodo Britanci lahko sodelovali v nekaterih naših programih. Zato moramo vedeti, da lahko naš glavni pogajalec Mišel Barnet to doseže in eh, poskusiti moramo doseči strateško partnerstvo, zato da bomo zagotovili, da bo vključenih čim več elementov. Hvala. Naslednji je. Yeah. Gospod Tomak. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Dragi gospod eh, Mišel Barnier. Nihče si ni želel tega, da bi nas Britanci zapustili. Nismo želeli končati v tej situaciji. Ampak mislim, da je zelo pomembno, da zavrnemo kakršno koli pogojevanje z njihove strani, ki ga mi ne sprejemamo. Britanska vlada ima nekatere absurdne zahteve, ampak izpostaviti želim tri elemente. Veliko je Britancev, ki niso želeli izstopiti iz EU. Pomislite na to, ko boste z njimi izvajali pogajanja. Drugič, 3 milijona in pol evropskih državljanov je v Združenem kraljestvu in milijon in pol Britancev živi pri nas. Zaščititi moramo njihove pravice in na koncu pomislite tudi na to, da moramo upoštevati dejstvo, da bi se Britanci nekoč lahko vrnili. Hvala. Naslednji je gospod Bogner. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Na Poljskem je tako, da menimo, da bi morali stopiti skupaj, da pogasimo ta požar, ki se imenuje Brexit. Imam pa vprašanje za komisarja Barnijeja. Brexit se ni zgodil zato, da bi bilo potem vse po starem. Konkurirati bomo morali drug z drugim, torej EU in Združeno kraljestvo, ampak Evropejci si želijo predvsem varnosti. Zanima me, ali bi lahko povedali kaj več o varnosti, zlasti kar zadeva notranjo varnost, pa tudi zunanjo varnost. Ali menite, da na tem področju obstajajo kakšne nove nevarnosti? Hvala, naslednja je. Gospod Deli, hvala lepa. Irci imamo tesno povezano zgodovino z Britanci, ki ni vedno lepa, ampak to je druga zgodba. Ta odnos se bo nadaljeval in v interesu vseh je, da moramo čim bolj sodelovati. Gospa von der Leyen je govorila o tem, da potrebujemo pravile za to, da zagotovimo poštenost na področju poslovanja. Ampak poštenost za koga, če bodo pravila še vedno dajala prednost velikim podjetjem, velikim korporacijam, obramni industriji, velikim farmacevskim družbam in tako naprej, bodo državljani ostali prikrajšani. In to je bil del razloga za Brexit, tudi del razloga, zakaj je Leo Varad, kar danes doživ, pred ta, ta vikend doživel tako velik poraz. Gre za poraz neoliberalcev. Sodelovati moramo na več ravneh, zato da zagotovimo napredek. Strinjam se s tem, da moramo zaščititi podatke, da Združeno kraljestvo ne spoštuje vedno pravil na tem področju, ampak mislim pa, da moramo predvsem zagotoviti, da se bo spoštoval sporozum velikega petka. Izvolite, gospod Jordano je naslednji. Uvaženi gospodin Brnjej, gospod. Hvala lepa. Gospod Brnjej, gospa predsedujoča. EU in Združeno kraljestvo imata nekaj odprtih vprašanj, ki jih moramo rešiti v prostotrgovinskem sporazumu. Vendar to ne sme vplivati na naše sodelovanje na področju skupne zonanje in varnostne ter obramne politike. Sodelovati moramo tudi v okviru NATO, kaj te gre za edino jamstvo, za varnost v Evropi, pa tudi na globalni ravni. Prav tako moramo uskladiti odnose z Združenim kraljestvom na področju zunanje politike. Posvetiti se moramo konfliktom, tudi zamrznjenim konfliktom. Rusija, Turčija, Iran in tako naprej. Vidimo, da obstajajo možnosti za boljše sodelovanje med EU in Združenim kraljestvom. Hvala. Ďakujem sipen. Uh, ja by som sa chcel naozaj zastaviť nad tým, ako by mali vyzerať naše vzťahy do budúcnosti. Hvala lepa. Govorimo o prichodných odnosih med EU in Združenim kraljestvom. Želimo, da bi bili odnosi čim tesnejši. Ne želimo si samo enega prostotrgovinskega sporazuma. Mislim, da moramo ostati zanesljivi partnerji tudi po Brexitu. To velja tudi za zunanje politične prednostne naloge. Potrebujemo ušteno trgovino in preprečiti moramo dumping, zato da bomo res lahko trgovali drug z drugim brez ovir. Vendar tudi Združeno kraljestvo, ne sme izvajati ukrepov državne pomoči in ne smejo nižati socialnih in gospodarskih ter ekoloških standardov, ki jih zagovarja EU. Čim več pravic moramo zagotoviti za naše državljane, ki živijo v Združenem kraljestvu in poskrbeti moramo, da bodo vsi lahko tukaj lepo živeli. Zadnja sod mi še barni je urnak. NEASO. Najlepša hvala in sedaj dajem besedo gospodu Mišelu Brnjeju. Hvala, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, gospa ministrica. Na zadnjem plenarnem zasedanju v Bruslju je Evropski parlament dal slovo britanskim poslancem, to je povedala tudi Ursula von der Leyen. Na začetku te seje želim tudi pozdraviti nove poslance, ki se nam eh, pridružili in tudi njim ponujem seveda odprto roko sodelovanja. Najprej se vam zahvaljujem za zaupanje. To mi sega do srca, ampak to spodbuja tudi delo moje ekipe in tudi delo Evropske komisije, kajti Evropska komisija je tudi vaša ekipa za pogajanja. Hvala tudi za vsebino vaše resolucije. Povedali ste, kakšna so vaše načela, kakšne so vaše vrednote in kakšna so vaše stališče vaš pogajalec bo v prihodnih mesecih potreboval vašo odločenost, zato da mu boste pomagali v teh težkih pogajanjih. Moraid McGuinness je dejala, da nam časa zmanjkuje. V zvezi s tem želim povedati le naslednje. Prehodno obdobje je določeno v sporozumu o izstopu in obdobje je časovno omejeno, podaljšati ga je mogoče za leto ali dve v skladu s sporozumom. Če ga ne bomo podaljšali, bo Združeno kraljestvo 31. decembra leto zapustilo skupni trg in carinsko unijo. To je izbira, ki jo je sprejel in določil britanski premijer vsi moramo dobro razumeti, da gre za omejitev. To je omejitev, ki jo je izbral britanski premije in to bo imelo svoje posledice. Vsak mora na osnovi tega potem sprejeti posledice, ki iz tega izhaja, ampak nismo mi tisti, ki smo določili to časovno omejitev. Pa še nekaj želim dodati kajti ne gre za trgovinska pogajanja, govorimo o običajnih trgovinskih pogajanjih. Ko se pogajamo z Japonci ali Kanačani, poskušamo doseči neke vrste zbliževanje, konvergenco. Nekateri menijo, da konvergence ni dovolj, ampak poskušamo to doseči. In če sporozuma s temi državami ni, si pač vzamemo več časa več časa za pogajanja. S Kanado so pogajanja trajala sedem let. In dokler sporazuma ni, velja status quo za obe strani. No, gospe in gospodje, v tem primeru pa ne bo veljal status quo, če sporazuma ne bo do 31. decembra na področju trgovine. Status quo ne bo veljal premijer v Združenem kraljestvu je odločil, da bodo najkasneje 31. decembra zapustili skupni trg in carinsko unijo in naredili bodo par korakov nazaj, če smem tako reči. Šli bodo na raven eh, trgovanja na osnovi svetovne trgovinske organizacije. To je posledica brexita in to bo veljalo za vse izdelke in vso blago iz Združenega kraljestva blago bo podvrženo enakemu nadzoru, kot eh, velja za vse druge tretje države. Ta nadzor je v vsakem primeru potreben, v tem primeru pa bomo imeli še kvote in tarife za vse izdelke in za vso blago iz eh, Združenega kraljestva, če ne bo dosežen sporazum v tem časovnem obdobju, seveda, v časovnem obdobju, ki ga je določil britanski premije. Vse skupine so pozvali k temu, da bi imeli čim bolj tesne odnose na osnovi naših eh, zgodovinskih vizij. Tega ne smemo pozabiti in tega ne bom pozabil niti jaz. Gre za skupno zgodovino in za solidarnost in eh, z Združenim kraljestvom imamo res tesne odnose, zlasti iz prejšnjega stoletja. In Filip Lambert je lepo povedal, da gre za geografsko bližino, ki jo moramo upoštevati. Imamo skupne interese na področju gospodarstva in tudi okolja, naprimer, ali na področju varnosti. Vendar odnosi morajo biti tudi zelo dobro določeni, kajte če poslušam eh, nekatere v Združenem kraljestvu, ki govorijo o tem, da naj bi izkoristili to možnost, da se odmaknejo ali oddalijo od naših predpisov. Naj bi, ne pravim, da se bo to tudi zgodilo. Ta dobro določen prihodni odnos je nujno potreben in to si želi doseči tudi Evropska komisija, kako je povedala naša predsednica Ursula von der Leyen. In to je vključeno tudi v predlog mandata, ki je pred vami in upam, da bo svet 25. februarja sprejel ta mandat. To bodo pogajanja, gospe in gospodje, z partnerjem. Barry Andrew je o tem govoril. Namreč ta partner mora razumeti, in to povem mirno, ampak strogo, namreč naš trg, dostop do podatkov, gospa Intfeld, Gospod Infeld, na vaše vprašanje odgovarjam. Ekvivalenca za finančne storitve, kakor je omenila Danuta Übner, torej odprtje našega trga, dostop do podatkov, ekvivalenca ali ekvivalence na področju finančnih storitev, vse to bo sorazmerno z pripravljenostjo Britancev, da spoštujejo enake možnosti za vse. Šlo bo za koherenco na področju pravil in zaščito državljanov. In spomnimo se, da je treba dodati tudi to, da je treba poskrbeti za finančno stabilnost našega kontinenta in evroobmočja. Zdaj pa še telegrafsko. Gert Buržua je govoril o sodelovanju na področju Severnega morja in energije. Gospod Timerman si je že povedal, da bo o tem govoril. Mislim, da danes tudi mi želimo, gospod Buržva, da bi sodelovali z Združenim kraljestvom na področju energije v Severnem morju. To sodelovanje je predvideno tudi v našem uh, osnutku mandata, ampak Brexit ima mehanske in logične posledice. Oni niso več v EU sodelovanje mora biti zastavljeno na novo. Združeno kraljestvo ne sodeluje več v EU, ker so se tako odločili, zato moramo z njimi najti nek drug način sodelovanja in seveda ga bomo poskusili najti. Pavlo Rangel in gospod Lopez Aguilar in gospod Ronša so omenjali varnost, zunanjo in notranjo varnost. Tudi to je v našem mandatu. Govorili bomo o notranji varnosti, o sodelovanju na področju izročanja Europol, Eurojust, ukrepi proti pranju denarja, prun, davčne oaze in tako naprej. Na veliko področjih lahko sodelujemo z Britanci in zagotovimo več varnosti. Gospod Aleksandrov je omenjal zunanjo varnost, Ampak v zvezi z obrambo in zunanjo politiko želim povedati naslednje. Brexit ne sme vplivati na dvostransko sodelovanje, ki ga imajo številne vaše države članice z Britanci. In to ne bi smelo imeti posledic niti na naša skupna prizadevanja v okviru NATO. Kaj ti? gre za eh, sodelovanje med EU in Združenim kraljestvom na področju obrambe, če bodo tako želeli. Lahko govorimo tudi o tem. Politična izjava omenja zunanjo politiko in obrambo, seveda. In mi potrebujemo besedila na tem področju, zato da bomo administrativno in politično sodelovanje lahko ustrezno umestili tudi v pravni okvir. Pomislite na kibernetske napade in sodelovanje med obveščevalnimi službami. Pomislite naprimer tudi na to, da bi Britanci lahko po želi sodelovali v naših vojaških in ne vojaških operacijah v tujini. In tudi Upoštevati je treba, da bodo Britanci ostali v varnostnem svetu OZN. Mi smo pripravljeni na ta pogajanja in v vsakem primeru smo pripravljeni tudi izboljšati sodelovanje na področju varnosti in stabilnosti na kontinentu. Pripravljeni smo tudi razpravljati o vsem ostalem, ter Reintke je omenila Erasmus. Seveda pripravljeni smo nadaljevati sodelovanje na področju univerz in raziskovanja. Če želijo Britanci sodelovati na tem področju, lahko o tem govorimo. Veliko je programov, pri katerih lahko sodelujejo in Erasmus je tak program, vendar to bo v drugačnem finančnem in pravnem okviru kot doslej. Danuta Hübner je govorila o vprašanju finančnih storitev. govorila je o prihodnem odnosu z Združnim kraljestvom. V mandatu že imamo besedilo o tem in eh, pri pogajanjih s tretjimi državami to velja, ampak za enkrat ni predvideno, da bi govorili samo o finančnih storitvah. Ugotoviti moramo, kako bomo zastavili prihodnje odnose z CITIEM v Londonu in eh, na finančnem področju. Danuta Ubner je omenila, da imamo na voljo različna orodja. Gre za odločitve o skladnosti in ustreznosti. Mi preverjamo koherenco in ko ugotovimo, da je to mogoče, zagotovimo ekvivalenco na posameznem področju sektorju finančne industrije. To smo storili s Kanado, to počnemo z ZDA in Japonsko. In zadeve delujejo. Ne vem, zakaj to naj ne bi delovalo z Združenim kraljestvom. In še nekaj želim jasno povedati določenim na najvišjih položajih v Združenem kraljestvu, da ne bodo imeli napačnih predstav. Ne bo ekvivalence na globalni ravni, kar zadeva finančne storitve. Prav tako ne bo skupnega upravljanja finančnih predpisov. Mi bomo ohranili avtonomnost na tem področju in tudi avtonomnost, kar zadeva sprejemanje odločitev. Želimo še naprej ukrepati na tem področju in Valdis Dombrovskis si še naprej prizadeva zaključiti unijo kapitalskih trgov in tudi bančno unijo. In na koncu še ribe, gospod Belami, pa tudi gospod Milan. Mon, gospod Peters, gospa Šaldemoze, gospa Aguilera, vsi ste govorili o tem, pa tudi drugi. Jaz sem bil nekaj let ministr za ribištvo v svoji državi, zato vem, o čem govorim. Povedati želim le to. Vzajemen dostop do voda in trgov na tem področju bo ključni element trgovinskega sporazuma v zvezi z ribištvom in zagotoviti moramo tudi enake možnosti za vse. To je jasno. Gospe in gospodje, vedno smo spoštovali odločitev Britancev, čeprav smo jo obžalovali. Odločili so se, da nas zapustijo in premijer Johnson je dejal, da Združeno kraljestvo zapušča EU, ne pa Evrope. In to se nam zdi prav. Vprašanje pa je naslednje. In sicer, vprašanje je sicer preprosto, vendar zahtevno. Združeno kraljestvo zapušča EU, torej skupni trg in carinsko unijo. Vprašanje je, ali se želijo oddaljiti tudi od našega socialnega, tržnega, gospodarskega modela. To je model, ki smo ga gradili skupaj z njimi. 47 let. To je vprašanje, na katerega potrebujemo odgovor. Torej, koliko se želijo oddaljiti od našega socialno-ekonomskega in regulativnega okvira. Čisto jasno in mirno želim to povedati. Združno kraljestvo bo določilo raven ambicij v zvezi z našim prihodnjim odnosom na tem področju. Oni bodo odločili, kako bo z koherenco na področju pravil, oni bodo odločili, koliko bo konkurence na področju pravil? Odgovor mora biti dobro utemeljen, seveda pa imamo določene časovne omejitve. In še na koncu, troje, gospe in gospodje, vedno sem vam govoril resnico in tako bo tudi v prihodnosti. Brexit ne pomeni, da bomo nadaljevali po starem. Na vseh področjih bo prišlo do sprememb. Določene spremembe bi lahko bile večje, manjše, začasne, ampak določene spremembe bodo trajne. Združeno kraljestvo ne bo več imelo finančnega potnega lista zaradi Brexita. Brexit pomeni, gospe in gospodje, poslanke in poslanci, da bo 1. januarja naslednje leto treba kontrolirati in nadzirati vse blago, ki prihaja iz Združenega kraljestva. To moramo storiti zato, ker je treba zaščititi naše državljane in naša podjetja. Torej, ne bo vse po starem. Mi pa bomo poskusili omejiti posledice in najti čim boljši sporozum. In še nekaj. Spoštovati moramo sporozum o izstopu. To ni nekaj banalnega. Sporazum o izstopu je dolg 600 strani, zdaj je sporazum ratificiran in treba ga začeti izvajati. In pred vami in pred svetom bom redno poročal o tem, kako tečejo priprave na to, da bo začel veljati protokol z Irsko, ki zagotavlja mir, ki je še vedno krhek. Pogajanja bodo zahtevna, zelo zahtevna, gospe in gospodje. Pripravljeni moramo biti na vse hipoteze, na vse morebitne rezultate, tudi na to, da morda ne bomo dosegli sporazuma do 31. decembra. Brez agresivnosti vam želim to povedati. Veliko bo težav na vsakodnevni ravni, ampak v vašem imenu bom poskusil doseči čim boljši sporazum za državo, ki je prijateljska država in je naša zaveznica. In vedno si bom prizadeval braniti interese EU in naših državljanov ter podjetja. Prav tako moramo braniti integriteto našega skupnega trga, o tem se ne bomo nikoli pogajali. Gospa predsedujoča, parlament je lahko pomirjen kajti vaš pogajalec je vedno pripravljen na sodelovanje z vami, vedno sem pripravljen priti sem. In uh, tekom treh let sem v usmerjevalni skupini pod okriljem Gija Ferhovstata to govoril in to velja tudi za novo skupino, ki jo vodi David McAllister. Namreč vedno sem vam na voljo za to, da sodelujem z Evropskim parlamentom in vedno se lahko oglasim pri vas. Hvala. Da. Hvala. Za zaključek razprave ima besedo svet. Gospa ministrica, izvolite. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci, dame in gospodje. Pridružujem se Eh, pozdravu gospoda Brneja za nove članom Evropskega parlamenta v teh razpravah. Z vašim glasovanjem o rezoluciji za novim partnerstvu, mandatu za novo partnerstvo z Združenim kraljestvom boste omogočili njegovo finalizacijo. Vzpostaviti moramo odnose, ki so celoviti, ki temelijo na visokih standardih in ki zagotavljajo enake možnosti za vse oziroma konkurenčne pogoje. V teh eh, predvidoma dolgih eh, pogajanjih bomo odpirali nove razprave v naslednjih mesecih in letih. V tej novi fazi ne smemo pozabiti na ravno kar sklenjeni izstopni sporazum in moramo naprej eh, še se ukvarjati za njegovim izvajanjem, upoštevaje interese in pravice posameznikov ter eh, celotni odnos z Združenim kraljestvom v bodoče. Previdni pa moramo biti enako, ko gre za predvideno ekonomsko partnerstvo, kjer potrebujemo eh, močno upravljanje, da zaščitimo naš notranji trg in konkurenčnost naših podjetij sodelujemo in uh, z vami še naprej in pričakujemo, da se bo tako tudi nadaljevalo. Najlepše hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Ob zaključku razprave je bil predložen osnutek resolucije, glasovali bomo jutri. Lahko vam sporočim, da je skupina SED predsedniku sporočila spremembo sestave odborov. Ta spremembe bodo danes objavljene v uradnem listu. Naslednja točka na dnevnem redu je skupna razprava o Vietnamu. Obravnavali bomo štiri poročila in priporočila kolega Buržvaja, ki Kot prvi dobi besedo. Za štiri minute. Thank you, dear president. <clears throat> Hvala, gospa eh, predsedujoča, poslanke in poslanci, dragi komisar. Jutri, kolege in kolegi, bomo glasovali o prostotrgovanskem sporazumu med Evropsko unijo in eh, Vietnamom ter o sporazumu o zaščiti naložb. In to sta prva sporazuma o to, te vrste, o katerem bo glasoval Evropski parlament. To je izredna priložnost za Evropski parlament, da izrazi ambicioznost Evropske unije, da postane geopolitični akter. Ne kot cesarstvo, ki usiljuje svoja pravila, ampak kot eh, globalna sila, ki ščiti multilateralizem, ki se bori proti protekcionizmu in sodeluje z partnerji, kot je tudi Vietnam. Evropska unija je tista, ki mora zagotavljati trgovino na osnovi pravil in za svojim zgledom kazati, da je to možno, da se lahko Eh, narodi povežajo in da se dvignejo svetovni standardi, ko gre za varnost, okoljevarstvo, delovne pravice in človekove pravice. To je tudi vprašanje kredibilnosti. Vietnamu moramo pokazati, pokazati in tudi našim naslednjim trgovinskim partnericam, da je Evropska unija pravi trgovinski partner, ki se drži svojih dogovorov in obveznosti in da je z njo dobro spoznati sklepati trgovinske sporazume. Kolegice in kolege, po osmih eh, letih pogajanj z Vietnamom ima ta parlament možnost razpravljati o najbolj celovitem zunanje trgovinskem eh, ali prostotrgovinskem sporazumu z eh, državo v razvoju. Na ta način eh, postavljamo nove meje z sodelovanje z gospodarstvi v nastajanju. Zato je še toliko bolj pomembno, da v prvi vrsti izpostavimo ekonomsko vrednost, ki bo omogočila napredek ne samo v Vietnamu, ampak tudi v Evropski uniji. To predstavlja veliko možnost za evropske izvoznike in vlagatelje. Na ta način bo odpravljenih 99 odstotkov carin v naslednjih sedmih letih in to bo povečalo eh, blagovno menjavo v obeh smerih. Na ta način bo ustvarjenih eh, več eh, 100 novih in bolje plačanih delovnih mest, upoštevali bomo mednarodne standarde in zaradi tega odpravili tudi eh, netrgovinske ovire ter spodbudili razvoj naših podjetij. Omogočili bomo boljši dostop do trg. Eh, v trgov v Vietnamu in Evropski uniji. E, vietnamsko gospodarstvo ima več kot 90 milijonov potrošnikov, raste srednji razred in delovna sila je zelo dinamična in aktivna. Upošteva moderne standarde. Vietnam je bila prva država še pred Kanado, ki je sprejela moderne modern sistem ESC, ki, ukva, ki smo ga pravzaprav večinoma zasnovali v tem um, parlamentu, kjer neodvisni sodniki uh, v skladu z kodoksom uh, določajo dostop srednjem in malim podjetjem do sodišč. To velja za mala in srednja podjetja, pa tudi za velike korporacije. Eh, Vietnam pa, tudi, pa so tudi vrata v celotno azijsko regijo. Naš sporazum udejanja dolgoročni interes in cilj Evropske unije, da se bolj uveljavi v tem prostoru in to je tudi naš cilj. Zato moramo zaščititi Eh, evropske vrednote in standarde. Vietnam je tudi pristal na jasne zaveze. Ratifikacija dveh eh, dodatnih eh, sporazumov mednarodne organizacije dela. Gre za konvencije, ki izboljšujejo spoštovanje človekovih pravic, upoštevali pa bodo tudi odločitve pariškega sporazuma. E, na ta način e, bomo dosegli svobodno in pošteno trgovino. E, Evropska unija si je zastavila odgovornost, da postavi standarde po celem svetu na trgovino, ki temelji na pravilih in to v času, ko vlada protekcionizem in enolaterizem lateralizem. In zaradi tega prosim, da potrdite ta sporazum, o ta dva sporazuma, tako da bodo evropejci in eh, vietnamci lahko še bolj okrepili svoje odnose, mi pa bomo zagotovili pošteno in eh, Svobodno trgovino, ki bo združevala ljudi. Hvala lepa. Med nami pozdravljam komisarja Hogana. Uh, uh, gospa predsedujoča spoštovane poslanke in poslanci evropskega parlamenta v prihodnjih letih bo evropska unija postala še bolj integrirana. Sporazum o prosti trgovini, zaščiti in naložbi je gotovo najbolj ambiciozen eh, tak sporazum, ki je kadarkoli bil eh, sklenjen z državo v razvoju. Omogoča močne trgovinske in naložbene povezave ter eh, povezavo z mnogimi drugimi evropskimi inštrumenti, kot je prepoved nezakonite sečnje ali ribolova. Povezuje pa nas to tudi z Korejo Singapurom in drugimi velikimi trgovinskimi partnericami v ASEANu. Veliko prednosti je preferenčni dostop do um, obdu, trga več kot milijon, 100 eh, milijonov ljudi, eh, posebna pravila za um, alkoholne pijače in vina, odprava um, netarifnih ovir. Eh, in dostop do trga javnih naročil. Istočasno bomo pa eh, zaščitili eh, tudi izdelke iz Evrope z geografsko iznačbo, kot so parmigiano, reggiano, šampanjec ali feta sporazum o zaščiti nalož, podobno kot ga imamo z Kanado in Singapurjo, omogoča reformiran okvir za zaščito nalož in omogoča tudi poseben sistem za reševanje sporov med vlagatelji in državo. Na ta način bomo omogočali tudi eh, dober razvoj v.